Good afternoon, ladies and gentlemen. Uh, good afternoon to everyone. Dobro dan, gospe in gospodje. Lep pozdrav vsem skupaj. Dobrodošli na tem zasedanju odbora za proračunski nadzor. Na spletu imate na voljo vse jezike. Uh, ta sestanek pa se bo prenašal tudi prek spleta. Tako se bomo lotili prve vsebinske točke, in to je izmenjava mnen s komisarko Marjan Tyson. Dobrodošli, veseli nas, da ste z nami. Z nami je tudi Iljana Ivanova, odgovorna za to poglavje pri računskem sodišču. Dobrodošli še enkrat vsi skupaj. Najprej bom besedo predala gospe Ivanovi. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka, gospod poročevalec. Spoštovani gospe in gospodje, poslanci in poslanke, veseli eh, me, da sem ponovno med vami. Eh, odgovorna sem za šesto poglavje letnega poročila. Pokrivamo eh, razdelek 1b, ekonomska socialna kohezija. Najprej bi se rada zahvalila komisiji za konstruktivno sodelovanje pri eh, vseh revizijah skladnosti in izvajanja. Kot se zavedate, eh, poslanci in poslanke, se socialni sektori v praktično vseh državah članicah soočajo s pritiskom, ne glede na eh, prebivalca, na njegovo etnično pripadnost, spol in tako naprej bi morali vsi imeti eh, dostop do trga dela, dostop do dobre kakovosti življenja, seveda pa to ni preprosta naloga. Sredstev ni veliko in eh, izzivov za evropsko in pa eh, uprave držav članic je, da se sredstva uporablja ciljno usmerjeno in učinkovito. V kratki predstavitvi bom danes izpostavila enega od ključnih dejstev, Eh, naše revizije eh, zakonitosti. Dovolite mi, da izpostavim torej nekaj eh, od teh vidikov, ne bom se spuščala v podrobnosti. Pri SF smo porabili leta 2016 8,1 milijarde, kar pomeni malce več kot 20 odstotkov. Gre za večletne operativne programe, ki so v upravljanju komisije in držav članic skupaj. Eh, ocenjena eh, stopnja napake za eh, ta razdelek je bila 1,8 odstotka. Največkrat je šlo za neupravičene stroške v 42 odstotkih, šlo je za resne težave pri javnem naročanju v 30 odstotkih in za neupravičene projekte in dejavnosti 28 odstotkov. Na koncu poglavja smo ocenili tudi eh, učinkovitost izvajanja projektov. Ugotovili smo, da je eh, bil sam eh, sistem upravljanja bolj robusten v tem obdobju kot v prejšnjem obdobju. Revizijski organi v državah članicah morajo preveriti zanesljivost podatkov o učinkovitosti in komisija lahko v nekaterih primerjih na to izvede poglobljeno študijo na podlagi eh, kazalnikov eh, outputa. V prejšnjem obdobju eh, pa tudi v tem obdobju smo ugotovili, da so vsi projekti dosegli cilje, bodi si v celoti, bodi si deloma, ki so bili zastavljeni. Sedaj bom izpostavila še poročilo iz lanskega leta o, o področju eh, sociale in zaposlovanja. Bila sem tudi eh, odgovorna za eh, poročilo o izobraževanju. V današnjem svetu je učinkovit izobraževalni sistem izjemno pomemben bolj kot kadarkoli prej. Evropska unija spodbuja k znanju Eh, spodbuja razvoj izobraževanja in tukaj imamo specifične eh, cilje v eh, tem programskem obdobju. In ocenjevanje doseganja teh ciljev je bil eden ključnih elementov našega dela. Cilji so bili uh, upoštevani, ampak uh, našli smo tudi nekatere pomankljivosti, ki vplivajo tudi na izvajanje. Uh, V obdobju 2007-2013 smo eh, našli nekaj težav, v eh, novem obdobju pa je prišlo do izboljšav pri teh vrzeljih. Naslednja točka, ki bi se rada dotaknila, eh, mi je zelo blizu in to je brezposobnost med mladimi, ki je še vedno zelo pomemben vidik financiranja na tem področju. Ponovno govorimo o, o Eh, tej temi tukaj v odboru. Prihodnost naših mladih je bistvenega pomena za eh, dobrobit eh, Unije. Letos, v prvi polovici leta, smo izdali tretje poročilo o tem področju, o obliki jamstva za mlade, o delu komisije. Ocenili smo izvajanje jamstva za mlade na, držav, na ravni držav članic. Eh, in na ravni komisije. Obiskali smo sedem držav članic, kot veste, vse so eh, naredili nekaj napredka pri izvajanju jamstva za mlade, nekaj dosežkov eh, smo našli, ampak nobena od teh eh, držav, ki smo jih obiskali, ni zagotovila, da bi imeli vsi mladi, ki niso zaposleni, ki se ne izobražujejo, dostopali do daljšega zaposlovalnega obdobja. Seveda pa eh, objava poročila o eh, izvajanju ni konec te zgodbe, to sem že večkrat povedala. Pomembne so tudi druge oblike eh, sporočanja in komunikacije z našimi deležniki. Te, ta načela smo začeli izvajati v prvi polovici dela, pripravili smo namreč konferenco o vprašanju brezposobnosti med mladimi poskušali smo najti nove rešitve in veselilo me je, da smo lahko to konferenco organizirali tukaj v Evropskem parlamentu. Tesno smo seveda sodelovali eh, s komisijo in rada bi se zahvalila vsem poslancem in poslankam Evropskega parlamenta, ki so eh, prispevali k temu dogodku, ki so se ga odeležili. Hvala tudi komisarki Tysonovi in njeni ekipi za eh, zavezanost in sodelovanje tega dogodka se, se je eh, udeležilo več kot 300 eh, ljudi eh, v dvorani, veliko več pa jih je spremljalo vse skupaj na spletu. Gospa predsedajoča, gospa komisarka, gospod poročevalec, gospe in gospodje, v veliko veselje me vedno, ko lahko poročam temu odboru in upam, da je moj prispevek uh, učinkovit in uh, dober tudi za vašo razpravo. Men. Najlepša hvala, gospa Ivanova, in uh, hvala za vašo zavezanost k tej pomembni temi eh, zaposlovanja in zaposlovanja mladih. Gospa komisarka, izvolite, beseda je vaša, veselimo se že vašega prispevka. Hvala. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospod poročevalec, spoštovani poslanci, spoštovane poslanke, gospa Ivanova, gospe in gospodje. Na začetku mandata te komisije smo se zavedali zavezali eh, k ekonomski krepitvi Evropske unije, ki jo mora spremljati tudi izboljšanje kakovosti eh, življenja eh, ljudi v Evropi. Prizadevamo si za trojni A na področju sociale, prizadevamo si za uravnoteženo pošteno rast, za dostojna delovna mesta, kakovostna delovna mesta, boljšo socialno varstvo in vključujočo družbo. Sprejeli smo več konkretnih ukrepov, da bi dosegli te cilje. Spomladi smo predstavili Evropski stebr socialnih pravic, kateremu so se eh, zavezale vse tri politične institucije eh, na zasedanju na vrhu v eh, Gotenburgu. Gre za zagotavljanje konkurenčnega, dinamičnega in poštenega gospodarstva, ki vodi k novim uspehom našega socialnega modela. S tem se želimo izogniti socialnemu dumpingu in razdrobljevanju, kot je to izpostavil že predsednik Juncker v govoru o stanju Unije Eh, letos. Poskušali smo zmanjšati tudi eh, brezposobnost med mladimi. Poleti sta se Evropski parlament in svet v kontekstu revizije večletnega finančnega okvira odločila, da eh, povečata sredstva za 1,2 milijarde evrov v obdobju 2017-2020 za to področje tako da eh, bi resnično pomagali tistim, ki eh, so utrpeli eh, škodo zaradi finančne krize. Z revizijo pravil o napotitvi delavcev pa poskušamo zagotoviti ravnotežje med različnimi svoboščinami na trgu, zaščito delavcev in enake, za enake pogoje za delodajalce. Estonsko predsedstvo je že doseglo nekaj napredka na tem področju imamo pa tudi eh, mandat eh, za pogajanja poročevalcev Evropskega parlamenta. Upam, da bomo lahko v naslednjih mesecih dosegli eh, veliko hitrega napredka. Če pa želimo, da je politika učinkovita, jo je treba izvajati na terenu. In tukaj ta sredstva in ti skladi igrajo ključno vlogo. Naša analiza kaže, da je učinek pozitiven evromočje eh, solidno rase, eh, rase tudi celotna unija, za dva odstotka eh, v celoti in za 2,2 odstotka v evromočju. Brezposobnost je najnižja v, v zadnjih devetih letih, 8 milijonov eh, delovnih mest je nastalo, za 8 milijonov ljudi seveda, in tudi to se je zgodilo tekom tega mandata sodelujemo z našimi nacionalnimi partnerji, zato da bi zagotovili, da se sredstva uporabljajo uh, učinkovito in korektno. Veseli me, da računsko sodišče spet ugotavlja, eh, da smo sprejeli veliko ukrepov za to, da bi poenostavili in posodobili naša finančna pravila in zagotovili robusten nadzorni sistem na področju eh, socialne in teritorijalne kohezije peto leto zapored eh, računsko sodišče ugotavlja, da stopnja napake pada, sedaj je 1,8 odstotna eh, v letu 2016, eh, v prejšnjem letu pa je bila 5,2 odstotna. Sodišče je pripravilo prvič mnenje, pozitivno mnenje, s katerim je pokazalo, da smo dosegli veliko napredka, kar se tiče uh, zakonitosti naših ukrepov. Komisija pričakuje, da bo uh, nov uh, okvir v obdobju 2014-2020 Eh, prinesel še več napredka glede na eh, prejšnjo obdobje in zadnje leta v prejšnjem obdobju. V tem programskem obdobju eh, ocenjujemo, da je stopnja rasti za sklade ESF 3,9 odstotna. Vsi instrumenti, ki jih vodi eh, generalni direktorat za zaposlovanje, beležijo tri odstotno stopnjo napake, preostala stopnja napake pri porabi sredstev za leto 2016 pa bi naj bila zgolj ni cela 8 eh, odstotka. Ko govorimo o napakah, se moramo zavedati dejstva, da ne govorimo o goljufiji, ne govorimo o uh, korupciji, uh, o zlorabi, ne govorimo o denarju, ki je bil izplačan, pa ni bil porabljen v skladu eh, s pravili in zakonodajo, ki veljajo. Ta pozitiven trend eh, ni na ključe. Kaže, da smo eh, z ukrepi za poenostavitev, posodobitev pravil dosegli napredek že peto eh, leto zapored. Sodišče ni našlo eh, napak, ki bi bile eh, vsebinske v teh leti, letih. 35 eh, odstotkov ESF se porablja s poenostavimi v skladu s poenostavljenimi pravili v primerjavi z zgolj sedmimi odstotki v prejšnjem obdobju. Sedem držav članic naj bi s pomočjo takšnih pravil eh, obravnavalo stroške, ki znašajo vsaj 50 odstotkov eh, sredstev, do katerih so upravičeni. V obdobju 2017-2020 smo začeli eh, počasi zaradi eh, poznega sprejema trenutnega večletnega finančnega okvira, ki sta ga so zakonodajalca potrdila zgolj decembra leta 2013. Do zamut je prišlo tudi zaradi pravila N plus 3 kar je privedlo do določene mere eh, nediscipline pri javnih upravah in pri eh, izvajanju eh, teh novih pravil. Upoštevati je treba tudi nove značilnosti novega programskega obdobja, kar se tiče obveznosti za določitev organov in pa ex ante pogojevanje. Tudi to je zahtevalo določen čas in sredstva. Eh, pri izvajanju na nacionalni ravni. V tej fazi pa ugotavljamo, da je bilo določenih 96 odstotkov eh, organov za ESF. Podatki iz poročil o eh, letnem izvajanju in o napredku kažejo, da je bilo sedaj izpolnjenih velika večina pogojev eksante. To pomeni, da imamo sedaj vse pogoje za visokokakovostne naložbe. Kaže, da eh, se bo izvajanje sedaj pospešilo. Na začetku oziroma na koncu leta 2016 smo imeli stopnjo izvajanja skoraj 20 odstotkov, sedaj eh, po leti letos pa smo beležili že 40 odstotno stopnjo spoštovani gospod predsednik, eh, se oprečujem, eh, spoštovani gospod poročevalec, eh, poslanci in poslanke, kot veste, so v skladi SSF glavni instrument Evropske unije za zagotavljanje več in boljših delovnih mest in za zagotavljanje vključujoče družbe. Po polovici mandata te komisije SF kaže, da so rezultati na terenu mogoči to je pomemben vir sredstev za ranljive skupine, eh, na katere je negativno vplivala finančna kriza. To je tudi zanesljiv vir eh, naložb v času negotovosti na eh, trgu, v času gospodarskih sprememb. Ti skladi so tudi dovolj fleksibilni, da smo se lahko s pomočjo teh sredstev odzvali na uh, Eh, begunsko in migransko krizo. Imamo evropsko pomoč eh, oziroma sklad za eh, pomoč tistim, ki so pomoči najbolj potrebni, gre tudi za prosilce za azil, za ranljive skupine. Pomagali smo brezposelnim, tistim, ki potrebujejo nove spretnosti in nova znanja, tistim, ki potrebujejo izobraževanje in ki se morajo preusmeriti v druge branče. Naj vam dam nekaj primerov. V prejšnjem programskem obdobju, ob koncu leta 2014, je zaposlitev našlo vsaj 9,4 milijona ljudi. 300 tisoč ljudi eh, se je samo zaposlilo, 8,7 milijona ljudi pa eh, je dobilo eh, neko novo kvalifikacijo, novo spretnost, eh, nov certifikat. S tem so lahko pokazali, da so pridobili nova znanja v okviru teh eh, programov. Številke za programsko obdobje 2014-2020 pa že kažejo na prve pozitivne rezultate. Prvo strateško poročilo o skladih ESI, e ki ga bomo objavili k malu, kaže, da smo podprli 7,8 milijona ljudi. Od leta 2014 naprej imamo sedaj 2 milijona manj mladih eh, brezposelnih v Evropske unije. Stopnja brezposelnosti med mladimi eh, in druge stopnje pa padajo v Evropske unije. Ta padec je hitrejši eh, glede na to, kar bi lahko pričakovali v trenutnem makroekonomskem kontekstu, kar pomeni, da je ta politika učinkovita. Pobuda za zaposlovanje mladih, kar je naš glavni eh, instrument za zagotavljanje eh, delovnih mest, izobraževanja in usposabljanja za mlade v tistih regijah, kjer je brezposobnosti med mladimi največ. Eh, s tem smo že pomagali 1,6 milijona mladim od januarja leta 2014 naprej, pa je več kot 18 milijonov mladih eh, sodelovalo v takšnih schemah za zaposlovanje mladih oziroma 11 eh, milijonov jih je imelo dostop do eh, različnih schem izobraževanja in usposabljanja ter vajništva. Gospod poročevalec, gospe in gospodje, naši ukrepi so že obrodili sadove, gremo v pravo smer, kar se tiče zakonitosti, in uh, dosegamo cilje, ki uh, sta jih dorekla komisija in parlament. To pa še ne pomeni, da je naše delo končano. V kontekstu revizije uh, večletnega finančnega okvira smo pripravili predloge za dodatno poenostavitev pravil za uh, ESF. Za 100, uh, na 100 tisoč uh, evrov želimo uh, povečati uh, prak obveznosti. Eh, in poenostaviti želimo tudi pravila za eh, pogoje, ki so definirani vnaprej. Mislim, da lahko prek eh, robustnega sistema programskega obdobja 2014-2020 še izboljšamo učinkovito izvajanje sklada in s pomočjo pobude za zaposlovanje mladih, eh, dosežemo veliko pozitivnih rezultatov tudi glede zakonitosti. Poenostaviti moramo pravila in eh, rešiti tista oska grla, ki smo jih našli na vseh ravneh eh, izvajanja te politike. S poenostavljenimi pravili bomo bolj učinkovito in korektno uporabljali davkoplačevalski denar in to pomeni, da se lahko osredotočimo na dodatno, eh, dodano vrednost eh, za eh, prebivalce Evropske unije. Tako lahko izboljšamo njihova življenja in to mora biti v sami srčiki razprav o naslednjem večletnem finančnem okviru. Naše naložbe v človeški kapital morajo podpirati socialno gospodarstvo in to se na to prevaja tudi v Evropski stebr eh, socialnih pravic, eh, ki je bil dorečen na zasedanju na vrhu v Göteborgu. Še naprej moramo sodelovati, tako da bodo naša pravila še eh, naprej primerna področju in da bodo ustrezno oblikovana glede na učinkovitost in bodo upoštevala vsa pravila naše naložbe v socialni stebr eh, morajo prinesti nekaj otepljivega za vse nas. Hvala za pozornost. Najlepša hvala, gospa komisarka. Hvala še enkrat tako vam, kot tudi vaši ekipi za odgovore na vsa pisna eh, vprašanja. Zavedam se, da gre za veliko dela, ampak za nas je zelo uporabno, da imamo eh, te pisne. Odgovore. Sedaj pa bom besedo predala gospodu Celerju, poročevalcu. Hvala lepa. Gospa predsedajoča, najprej bi se rad eh, opravičil gospe Ivanovi in gospe Tyson. Žal mi je, da vama obračam hrbet, ampak eh, tako je pač določeno v tej dvorani. Ne, želim biti neuljuden, ravno nasprotno. Gospe Ivanovi in pa sodelovkam in pa sodelovcem računskega sodišča bi se najprej zahvalil za letno poročilo 2016 ki predstavlja pomembno osnovo za naše delo za dodelitev razrešnice komisiji. Torej. In eh, tudi vam, spoštovana komisarka Tyson, vam in pa vašemu generalnemu direktorju, sodelovkam in pa sodelovcem bi se rad prisrčno zahvalil. Zato, da ste odgovorili na naših 28 vprašanj, ki smo vam jih posredovali. Te eh, številke so. Uh, podkrepljene z številnimi eh, številkami in pa materijali, ki so za nas ključnega pomena. Zahvaljujem se za to, da sta tako gospa Ivanova, kako tudi gospa Tyson potrdili, da se je stopne napak pri izvajanju strukturnih skladov, še prav posebej Evropskega socialnega sklada, znižala. In trenutno se že približuje eh, stopni dveh odstotkov, kar je eh, tudi naša ciljna vrednost. Eh, manj se pogovarjamo o skladnosti in več o tem, kar bi radi dosegli z strukturnimi skladi. Še prav posebej pa bi rad povdaril to, kar se skriva za številkami. To so namreč usode ljudi. gre za to, kar smo dosegli za eh, posameznika na eh, socialnem področju. Države članice Evropske unije in na to je upozorila tudi komisarka. so zabeležile pozitiven razvoj, kar zadeva zaposlovanje zaposlitvena stopnja znaša 71 odstotkov, brezposelnost pa se je znižala z 11 odstotkov na 8,6 odstotka. In to je zagotovo velik uspeh, vse skupaj je povezano tudi z makroekonomskimi pogoji. Vendar pa moramo ugotoviti, da znotraj držav članic eh, še obstajajo velika neravnovesja in da so zato tudi rezultati izjemno raznoliki. V nekaterih delih so eh, številke eh, zaposlenosti više in eh, je število brezposelnih manjše, v drugih pa ravno obratno. Sodelavke in sodelavci Evropske komisije so dejali tudi, da se pojavljajo novi izzivi za socialno politiko, tako je zapisano v njihovih odgovorih na naša vprašanja. Vedno več je beguncev, prosilcev za azil, eh, ki prihajajo v Evropsko unijo in eh, pogosto eh, ti ne izpolnjujejo zahtev našega trga delovne sile. Veliko krat se zgodi, da so povsem nepismeni ali pa ne govorijo jezika. Eh, ki se uporablja eh, v državi, v katero so prišli. In to eh, seveda predstavlja nove izzive, s katerimi se bo potrebno soočiti tudi v političnem pogledu. Potrebujemo novo zasnovo strukturnega sklada, ki bi moral pri tem pomagati. Različni veri, kot, kot pravi računsko sodišče, kažejo, da eh, ponudba eh, ne ustreza povpraševanju na trgu delovne sile in eh, zaradi tega eh, je vrzel na trgu delovne sile še zmeraj razmeroma velika. Evropska komisija eh, seveda eh, sprejema to priporočilo, vendar pa eh, ne zagotavlja zadostnih možnosti na področju izobraževanja, pridobivanja novih uh, veščin in tako naprej. Kako uh, gledate na to, gospa komisarka, kakšno vlogo igrajo priporočila za evroobmočje ali pa za evropski semester v tem pogledu? Kako gledate na strukturne spremembe v državah članicah in kako gledate na poskuse držav članic, da v zvezi s tem kaj storijo? Naj vas spomnim še na 90. leta v Nemčiji. Stopnja brezposelnosti je bila po združitvi eh, Nemčije veliko više kot sedaj. Potem so bili sprejeti politični ukrepi in eh, na ta način smo eh, usposobili 200 dodatnih tehnikov, ki pa jih na trgu spoh nismo potrebovali. Torej potrebno je poskrbeti za to, da eh, prilagodimo ponudbo eh, trgu. Eh, ti, ta delovna sila, ki jo izobražujemo, mora ustrezati potrebam na trgu delovne sile, tako da bodo do, tisti, ki se odločijo za to izobraževanje, tudi imeli določene priložnosti na trgu. O tem je potrebno razpravljati. Ker smo govorili o evropskem semestru, moram eh, generalno direkcijo za zaposlovanje še na nekaj opozoriti. Ta je namreč že večkrat pozvala, oziroma to smo že večkrat pozvali, da svoje priporočila, eh, specifična za posamezne države, vključijo v svoje letne poročila o dejavnostih. Nažalost, to še zmeraj ni zgodilo. V parlamentu bomo še naprej zahtevali, da generalna direkcija za poslovanje vključi ta eh, priporočila specifična za posamezne države v letna poročila v dejavnostih. Mislim, da tukaj ne gre za nobeno skrivnost. In uh, zato bi morala ta tema biti tudi del javne razprave. Potem pa so tukaj socialno-politične. Uh, poteze Evropske unije, tukaj je eh, pobuda za zaposlovanje mladih, eh, veliko je ukrepov, ki se osredotočajo na eh, nadaljne izobraževanje. Pomembno se mi zdi, da zagotovimo trajnost teh ukrepov, tako da eh, bo zagotovljena učinkovitost te eh, pobude, da se ne bo zgodilo pogos, podobno, kot se je zgodilo v Nemčiji v 90-ih letih. Nič ni hujšega, kot eh, hraniti upanje za takšnimi ukrepi, ki pa se na koncu izrodijo. In tako mladi spet ostanejo na ulicah. Eh, potem pa je tukaj odtok eh, sredstev, o katerih eh, in o tem bi morali razmisliti, podobno kot pri regionalnem skladu in pa pri drugih strukturnih skladih. Tudi v primeru Evropskega socialnega sklada ugotavljamo, da je do srede novembra bilo iz tega sklada izplačanih le 30 odstotkov sredstev, 40 odstotkov od tega je bilo predplačil. In če si ogledamo celoten Evropski socialni sklad, 5,1 eh, odstotka sredstev je bilo zahtevanih, eh, velika večina v obliki predplačil. In eh, kot pojasnilo za to, Evropska komisija navaja, da je bilo proračunsko obdobje podaljšano na M plus 1 oziroma M plus 3. Poleg tega pa se je eh, začelo programsko obdobje z precejšno zamuda. Glede eh, na razpoložljive podatke, številne, številni zaposleni še zmeraj obravnavajo eh, programe iz prejšnjega proračunskega obdobja, če tudi bi naj M plus 1 bil model, ki je stvar preteklosti. Če se bo tako nadaljevalo, potem bo prišlo dodatnega podaljšanja, še prav posebej glede na to, da se je programsko obdobje ponovno zavleklo. Vprašanje pospešitve je zato tukaj ključnega pomena. Ali komisija meni, da bi bilo smiselno spet skrajšati obdobje M plus 3 na M plus 2 ali pa celo M plus 1. Mogoče bi to vodilo v pospešitev izvajanja socialnega sklada. Osebno bi dejal, da sem razmeroma skeptičen glede na trenutno situacijo, ampak nekako moramo države članice prisiliti, da eh, se bodo bolj posvetile izvajanju eh, socialnega sklada in pa izvajanju ciljev tega sklada. V vprašanju 25 smo eh, oziroma smo komisiji zastavili vprašanje v povezavi z poročili Evropskega računskega sodišča. Gre za sredstva, ki jih zagotavljajo države članice za mlade. Tukaj govorimo le o tem, eh, kar namenjamo iz eh, evropskega proračuna, ampak Evropski socialni sklad naj bi sofinancirale tudi države članice. Kako je s tem? In eh, težave pri vključitvi brezposelnih mladih na trg, o tem sem že govoril to priporočilo oziroma ta priporočila so namenjena državam članicam, ampak eh, naša sogovornica je seveda komisija in zanima nas, kako eh, komisija sodeluje z državami članicami z eh, namenom izboljšanja situacije. Še ena točka, ki ste omenili, gospa komisarka, gre za Evropski sklad za prilagajanje globalizaciji. Ta je eh, že eh, razmeroma star projekt in Evropska komisija je odgovorila na vprašanje, ali bi lahko sredstva eh, za ta sklad znižali. Ehm, da, ne, ker se ker veliko sredstev iz tega sklada odteka, ampak zanima me, ali ne bi morali potem spremeniti pravno podlago. finančna podpora pri eh, množičnih odpuščanjih pogosto ni povezana z globalizacijo. Zatem se namreč eh, pogosto opravičuje pomoč, eh, ki se namenja posameznim regijam, kjer se nahajajo podjetja, ki se odločijo za to, da se bodo preselila izven Evropske unije. In zaradi tega se seveda število eh, brezposelnih poveča, število odpoščenih eh, v teh podjetjih presega 500 zaposlenih. Zato se mi tukaj zastavlja vprašanje, ali je to še sploh povezano z globalizacijo ali pa gre preprosto za gospodarski razvoj na terenu. Sem zato, da omogočimo eh, nove možnosti in da regijam zagotovimo, da poiščejo pomoč v primeru, da so eh, prizadete zaradi množičnih odpuščanj. Ampak eh, tukaj gre bolj za podporo političnim ukrepom, ukrepom na terenu. V točki 11 oziroma pri vprašanju 11 ste nam še enkrat navedli številke v zvezi z porabo zagotovljenih eh, sredstev v pomoč eh, odpuščenim delavkam in pa delavcem. Razlike so velike, gibljajo se med 19 eh, in, pa, 19 in pa 88 odstotki, torej mislim, da potrebujemo dodatna pojasnila. Kar se tiče upravljanja in pa nadzora, Evropska komisija je imela zadržke glede 23 programov, od tega je bilo 5 programov v Nemčiji, Španiji in Italiji. Ti programi eh, so že dve leti bili predmet zadržka. Zakaj? Eh, pomankljivosti torej niso bile eh, hitreje odpravljene. V letu 2016 je Evropska komisija namenila 200 milijonov evrov eh, za Italijo in Španijo in sicer iz programskega obdobja 2006 oziroma je povrnila sredstva iz tega obdobja. Zakaj je tako dolgo trajalo, da so bila ta sredstva povrnjena deset let namreč? Komisija pravi, da je upravna struktura izjemno zapletena v posameznih državah članicah in eh, da se pojavljajo tehnične in pa pravne težave tudi zaradi zastarelega računalniškega sistema. Za katere težave natančno gre? Pred kratkim sem se pogovarjal s številnimi plačilnimi mesti v Nemčiji, ki so mi dejali, da je postopek eh, odobritve eh, postal tako zapleten, da je, ga je težko izvajati eh, tudi za tako izkušena plačilna mesta, kot jih imamo v Nemčiji. Tukaj je poseben problem ex ante pogojevanje. In to je ključna uvira pri. Eh, učinkovitem izvajanju strukturnega in pa socialnih skladov. Če ne bomo zagotovili učinkovitega delovanja, bo prišlo do dodatnih zamud pri izvajanju in to nikakor ni v našem interesu. Evropska komisija izvaja, izhaja iz tega, da bo do konca proračunskega obdobja le 35 odstotkov stroškov eh, uvrščenih v kategorijo preprostih stroškov. Eh, to je napredek. Evropska komisija pravi, da uh, hitrejši napredek na tem področju ni bil možen. In potem še k eni izmed naših priljubljenih tem, tukaj, tudi tukaj v odboru za proračunski nadzor, gre za finančne instrumente. Evropska komisija še zmeraj trdi, da evropski proračuni in pa proračuni v senci ustrezajo vsem načelom preglednosti, vendar pa bi vas rad upozoril, na proračunske galaksije, če mi tako dovolite, če dovolite, da jih tako imenujem, na četrti strani vaše eh, finančne arhitekture. Mislim, da preglednost ne izgleda tako. In strinjam se z komisarjem za proračun, gospodom Oettingerjem, da moramo vse te izravnalne instrumente in pa davčne instrumente, ki se nahajajo izven proračuna Evropske unije, povrniti v okvir proračuna Evropske unije in veselilo bi me, gospa komisarka, če bi se z menoj strinjali. To namreč ni le moje mnenje. Mislim, da še ne moremo oceniti, ali bodo različni finančni instrumenti za Rus zares vodili v večje zaposlovanje. In ali bodo zares učinkovitejši, ker z njimi ne upravlja neposredno Evropska komisija. Evropska komisija z določenim ponosom poudarja, da je do konca leta 2016 namenila že 62 eh, mikroposojil. Če eh, vse to sedaj eh, seštejemo, gre tukaj za 6 milijonov evrov bančnih pristojbin. In uh, teh šest milijonov uh, zagotovo ne bo koristilo razvoj socialne politike v Evropski uniji. No, toliko torej z moje strani. Hvala lepa. Najlepša hvala. Kot vi, vidite, gospa komisarka, je naš poročevalec izjemno natančen, veliko vprašanj je eh, imel in zastavil. Besedo vam bom kar predala, na to pa bomo besedo predali še preostalim poslancem in poslankam za vprašanje. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, če vas to ne moti, bom odgovorila v eh, nizozemščini. Vem, da imate odlične tolmače v Evropskem parlamentu, zato bi rada izkoristila to priložnost in eh, spregovorila v maternem jeziku. Hvala poročevalcu za eh, izraženo stališče. Seveda je namen, namen vseh nas, da čim bolj učinkovito porabimo sredstva, ki jih imamo na voljo. Hvala za vaše sodelovanje. Kar se tiče na splošno trenutne situacije, Uh, je res, da se situacija izboljšuje, brezposobnost pada v zadnjih letih. Je pa res tudi, da imamo velike razlike med državami članicami. V nekaterih eh, državah članicah eh, imamo zelo visoko stopnjo zaposlenosti, drugot eh, je ta stopnja precej nižja, 20 odstotna, ali pa imamo visoko stopnjo brezposobnosti. Na vkljub številnim ukrepom, na vkljub napredku, nekateri ljudje še vedno trpijo in nimajo eh, dostopa do prednosti, ki jih omogoča ta gospodarska rast. Izpostavili ste tudi eh, vprašanje priseljevanja. Res je, soočiti smo se morali eh, z ogromnimi tokovi priseljencev. Ukvarjamo se pa se tudi z vprašanjem globalizacije in zlasti digitalizacije. Še vedno nas vsi ti izzivi skrbijo in na njih se moramo pripraviti tudi v naslednjem eh, večletnem finančnem okviru po letu 2020. Zagotoviti moramo ustrezna finančna sredstva za socialno politiko. Naša socialna politika mora biti eh, vidna in eh, izvajati jo moramo učinkovito, tako da bo čim bliže našim evropskim ciljem zagotavljati moramo dejansko evropsko dodano vrednost s pomočjo evropskih finančnih sredstev. Mislim, da lahko še več naredimo, ko povezujemo sredstva z reformami v državah eh, članicah, eh, ko to povezujemo z evropskim semestrom eh, in s priporočili za posamezne države članice. To velja za vse sklade, za socialni sklad, za EDF in tako naprej kar se tiče razmer na trgu dela, zlasti za mlade. Imamo pobudo za zaposlovanje mladih in imamo tudi druga sredstva za zaposlovanje eh, in ta sredstva bodo na voljo mladim tudi v prihodnosti. Pomembno pa je, da je izvajanje teh sredstev kakovostno. Potrebujemo tudi ustrezen sistem nadzora in ocenevanja. Na nekaterih področjih obstajajo vrzeli in razviti moramo boljše kazalnike v prihodnosti. Seveda eh, so se razmere hitro razvijale in spreminjale, zato smo morali narediti eh, več. Kar se tiče eh, tistih, ki so na nek način obupali in ne iščejo več službe, moramo poskušati zagotoviti dostop do eh, kakovostnih delovnih mest štiri mesece eh, in eh, več po tem, ko se nekdo registrira. Težko je najti te ljudi vedno in najti moramo ustrezen pristop v državah članicah. Nima smisla, da sodelujemo zgolj z zavodi za poslovanje, s tistimi navadnimi strukturami, ampak moramo poiskati alternative. Naprimer, stopiti moramo v stik eh, s tistimi, ki delajo na terenu, v lokalnih skupnostih. Eh, Najti moramo ljudi, ki eh, niso nujno registrirani, niso nujno prijavljeni na zavodu za zaposlovanje. In te ljudi moramo privabiti nazaj na trg dela. Dati jim moramo upanje za uh, službo in včasih to zahteva več časa kot zgolj štiri mesece. Pogledati se moramo tudi reforme, ki jih izvajajo države članice. Govore je o novih eh, delovnih mestih, prihaja tudi do večje segmentacije na trgu eh, dela, eh, večje kratkoročnih delovnih pogodb. Za nekatere mlade je to spremljivo. Nekateri menijo, da je to dobro v začetku, ampak če takšna situacija traja predolgo, ni več tako pozitivna. Naprimer, če eh, razmišljaš o nakupu eh, stanovanja eh, ali pa o tem, da bi si ustvaril družino in tako naprej. Ugotavljamo tudi, da države članice iz leta v leto izvajajo reforme. Potrebujemo te strukturne reforme. Politika trga dela mora biti deležna sprememb. Spremeniti jo moramo, eh, posodobiti jo moramo. Nekatere države članice zaenkrat še ne zagotavljajo srednje in dolgoročnih eh, delovnih mest. Eh, nekatere se ukvarjajo s kratkoročnimi delovnimi mesti in na to poskušajo te prevesti v bolj kakovostna, dolgoročna delovna mesta. rešiti je treba tudi vprašanje neusklajenosti uh, znanj in delovnih mest. Imamo naprimer uh, eh, delovna mesta, ki niso zapolnjena, še vedno je tam preveč uh, mladih brezposelnih. 40 odstotkov delodajalcev nam še vedno pravi, da ne najdejo kandidatov za delovna mesta, ki jih imajo. In to zaradi tega, ker uh, ta delovna mesta niso usklajena s ponudbo na uh, trgu imamo tudi agendo za uh, znanja in uh, spretnosti, ki jo je podprl tudi Evropski parlament in mislim, da učinkovito izvajamo točke iz te agende. Eden od ključnih elementov te agende je tudi tehnično usposabljanje in mislim, da je treba eh, to še izboljšati. Ostale točke pa so na pravi poti ljudi moramo usposabljati in če mlade uh, spodbujamo k sodelovanju v takšnih uh, programih, takšnih schemah, moramo zagotoviti, da se usposobijo za področja, kjer imamo uh, eh, delovne mesta. Veliko ljudi ima, naprimer, delovno mesto, ima službo, ampak so pre, prekvalificirani, preveč kvalificirani. Uh, tukaj vidimo, da eh, študijski programi in učni programi niso vedno usklajeni s potrebami trga. Zagotoviti moramo dobre eh, osnovne spretnosti in znanja, številni eh, teh nimajo. V našem izobraževalnem sistemu pa moramo zahtevati usposabljanje na tehničnih področjih. Izpostaviti moramo naprimer tudi dvojno usposabljanje eh, in izobraževanje in tako naprej. Vemo, da je naprimer eh, Nemčija eh, na prvem mestu, kar se tega tiče. Potrebujemo programe in scheme, ki bi šli v tej smeri tudi drugot in prihaja do premikov. Obstaja seveda določen eh, kulturni vidik eh, tega, kar obstaja v Nemčiji ali pa Avstriji, ne moremo kar prenesti eh, brez nekih sprememb po druge države članice, ampak to se dogaja tudi v drugih državah članicah, ki izvajo reforme. Zastavili ste vprašanje v zvezi z zamudami, razlogov za to je več. Moje mnenje v zvezi z načelom N plus X pa je naslednje. Ugotovili smo, da je eh, sistem N plus 3 privedel do ravno nasprotnega, glede na eh, cilje. Ravno zato je namreč začelo prihajati do eh, zamud in to škodi našim zavezam. Rekli smo, da so na voljo sredstva, s katerimi želimo državam članicam pomagati pri iskanju rešitev. Ampak zaradi zamud se ta sredstva ne koristijo, tako da je N plus 3 predolgo obdobje en plus ena pa je morda prekratko obdobje. Tako iz glave, če bi me sedaj eh, vprašali, kaj eh, sama predlagam, eh, menim, da je en plus dve brez doma boljši sistem kot en plus tri. En plus ena pa je morda preveč za države članice. Kar se tiče večletnega finančnega okvira po letu 2020, pa moramo govoriti tudi eh, o tem. Seveda enako eh, velja za makroekonomsko pogojevanje in eksante pogojevanje. Tudi eh, to moramo analizirati. Ta pogojevanja so privedla do novih zamud privedla pa so tudi do situacije, ko imamo boljšo podlago v državah članicah. Države članice so bolje pripravljene na absorpcijo sredstv. Er, Programi se torej bolje izvajajo in tudi nekatere države so ugotovile, eh, da eh, mora ta denar biti učinkovito uporabljen za reforme. Moramo pa še naprej eh, si prizadevati v tej smeri in zagotoviti, da bo večletni finančni okvir po letu 2020 tudi definiran eh, na ta način. Moramo pogledati, kakšno pogojevanje bo potrebno. Kar se tiče ljudi, ki niti ne delajo, niti ne študirajo, um, tukaj imamo tudi sklad za prilagajanje globalizaciji. O tem ste spraševali, eh, potem o masovnem odpuščanju. 150 milijonov evrov imamo za EGF na leto. Postopek je specifičen, eh, je tudi precej počasen in mislim, da moramo v naslednjem zakonodajnem obdobju pogledati, kako bi ta postopek eh, pospešili. Sklad za prilagajanje globalizaciji eh, se je izkazal kot zelo koristen. Tukaj nekje imam številke, jih bom poiskala. Thank you. 48 wat? Ja. Ah, ja, ja. Dat we, ja, de resultaten van het IGF zijn de herintegratiegraad van de mensen die. Resultati EGF, torej ponovna integracija ljudi, ki so uporabili sklad za prilagoditev globalizaciji. E, tukaj je odstotek e, 85 odstotkov, toliko ljudi se je ponovno integriralo na trg dela, ampak se pa ta delež po državah članicah razlikuje. Eh, včasih je treba programe tudi spremeniti, prilagoditi. Eh, pogosto govorimo tudi o zapostavljenih eh, regijah, kjer je delavce težko prerasporediti in včasih delavci ne najdejo nove službe takoj, ampak jih pa to okrepi, okrepi njihove veščine, sposobnosti, njihovo samozavest in tako naprej in eh, na ta način ljudje lažje mm, kandidirajo za druga delovna mesta. Potem se ustvarjajo partnerstva na lokalni ravni, več je kohezije med lokalnimi skupnostmi in to je tudi eh, ena večjih prednosti za te regije, ki so doživele v specifičnih sektorjih eh, odpuščanja na masovni ravni. Teh 150 milijonov evrov se ne uporablja sistematično. Včasih je postopek za zaprositev zelo dolg. Mislim pa, da teh številk v prihodnje ne smemo zmanjševati. Pričakujemo eh, sicer spremembe glede tega, kako poteka ta globalizacija in digitalizacija, ampak potrebovali bomo to tamponsko cono, to pomoč, eh, ki bo pomagala našemu gospodarstvu v težkih časih. Eh, še posebej treba pomagati zapostavljenim regijam, ki se teže soočajo s temi problemi. Eh, poleg tega je treba pogledati, kako, eh, kje se lahko zagotovi prestrukturiranje, imamo ustrezno zakonodajo v zvezi s tem. Podjetja, ki se želijo prestrukturirati, ehm, lahko zaprosijo tudi za posvetovanje, ehm, potem sodelovanje s sindikati poteka in tako naprej. In pogledali bomo, Eh, kako je s tem. Mislim, da bi morali eh, najti na tem področju številne dobre prakse, ki bodo lahko služile kot temelj za nove pobude. Eh, potem, kar se tiče stroškovne učinkovitosti, denar je bil veliko bolje porabljen v tem obdobju kot v prejšnjem programskem obdobju. V prejšnjem je samo sedem odstotkov plačil bilo izvedenih po poenostavljenem postopku, zdaj jih je kar 35 odstotkov. Mislim, da moramo te številke izboljševati še naprej. Države članice imajo sicer določene dvome v zvezi s tem. Problem pa je, da ljudje eh, ne zaupajo tako zlahka oziroma ne, eh, se ne odločijo za nekaj, česar ne poznajo in države. Eh, tudi niso zelo navdušene nad eh, temi novostmi. Mi jih sicer spodbujamo, naj se tega lotijo, da eh, lahko tudi prek delegiranih aktov državam pomagamo, lahko tudi pogledamo, kakšni so stroški. 14 držav članic dela po poenostavljenem postopku oziroma postopku poenostavljenih stroškov to predstavlja precejšen delež eh, splošnih izdatkov. Imamo že eh, druge opcije na voljo, tudi standardne opcije, tako da lahko upravitelji projektov eh, naprimer uporabijo tudi standardni postopek, da jim ni treba skozi težaven oziroma zapleten postopek. Prek omnibusa bomo uh, um, si še prizadevali za uporabo poenostavljenega postopka, 50 odstotni je prak, ki ga želimo doseči. Omnibus predlaga, da se ta znesek dvigne na 100 tisoč oziroma da se prag uh, vzpostavi pri 100 tisoč evrih. Eh, pripravili naj bi tudi vnaprej pripravljene cilje in potem eh, bi projekt dobil zneske, če bi te predhodne cilje dosegal in tako ne bi imeli dodatnih stroškov. To je nek eh, nov pristop, ki nam bo verjetno pomagal pri poenostavljanju. Upam, da bodo države članice spodbudilo, da se bodo tega lotile. Potem pa še mikroposojila. gre za um, posojila, uh, jamstva in tako naprej uh, v okviru evropskih strukturnih in investicijskih uh, skladov uh, se je uh, to že uh, uporabljalo. Uporaba je bila učinkovita. Potrebujemo pa večjo fleksibilnost, eh, ko gre za različne vrste posojil in za različne cilje, ki jih eh, želimo doseči. Banke so tukaj posredniki, eh, treba jih je nadzorovati in morali bomo v prihodne nadzor nad njimi še izboljšati. Mm, zdaj veliko sodelujemo z Evropskim investicijskim skladom in Evropsko investicijsko banko, ki sta tudi posrednika želite ohraniti trojni A, to pomeni, da boste zahtevala visoka jamstva. Mi pa moramo pogledati, kako bi to naredili bolj stroškovno učinkovito v prihodnje. In moje skrbi so naslednje. E, morali bi povečati obseg trga, e, delovna mesta, ki jih ustvarimo s temi mikrokrediti, so trajnostne narave treba bi bilo potem najeti tudi uh, novo osebje in če 100 tisoč ljudi lahko eh, začne z nekim startupom in potem zaposli še nove eh, ljudi, potem bi lahko na trgu zagotovili tudi po 150 tisoč, 170 tisoč delovnih mest. Mi moramo socialni trg za kredite povečati oziroma izboljšati ljudje v bančnem sektorju morajo eh, se povezati s tistimi, ki delajo v eh, socialnem sektorju in drugimi in bankiri se morajo eh, naučiti oziroma videti, kaj lahko dosežemo z socialnimi investicijami. Ljudje v socialnih sektorjih pa se morajo naučiti tega, da lahko uporabljajo finančne instrumente v večjem obsegu, da ne gre tukaj samo za subvencije in jamstva. Mislim, da so to stvari, na katere se bo treba usredotočiti v prihodnje. Potem je poročevalec govoril še nekaj o arhitekturi večletnega finančnega okvira. E, nisem povsem razumela tega vprašanja, mogoče se lahko potem e, še na štiri oči pogovoriva o tem, sicer pa mislim, da sem odgovorila na vsa e, vaša vprašanja. Hvala. Hvala, gospa komisarka. Mislim, da je bilo vprašanj res veliko, prav tako odgovorov. Zdaj se bodo najprej oglasili poročevalci v senci. Gospa Jala Sender je bila poročevalka v senci. Eh, zanima me, ali želite besedo, da? Hvala. Eh, sama bi potem eh, besedo dala tudi kolegu Pirinskemu, ki je tudi dejaven na področju zaposlovanja. Hvala za besedo. Rada bi pozdravila komisarko Tyson eh, v našem odboru v okviru tega postopka razrešnice. Eh, gospod Celer je že podal zelo celovito predstavitev, eh, tako da nimam več dosti dodati. Nekaj majhnih vprašanj bi pa vseeno postavila. Eden od problemov, s katerim se že dlje časa eh, soočamo in ga tudi obravnavamo tukaj v odboru, eh, ko gre za izvajanje eh, proračuna, ni povezan samo z izvajanjem socialnega sklada in jamstva za mlade, ampak tudi s pogodbami, štipendijami in drugimi zadevami. To je povezano tudi z obzorjem 2020. Tukaj gre za sklad za inovacije, kot veste. In ta sklad ima dva pomembna stebra. V prvem so vse tiste pomoči in podpore, ki se zagotavljajo za raziskovalne skupine na univerzah ali pa v raziskovalnih centrih. Velik del tega se podeljuje v obliki štipendij za študente. Po drugi strani pa imamo tudi pogodbe za raziskovalne ekipe. V tem okviru pa najdemo neposredne pogodbe za profesorje, znanstvenike in druge strokovnjake, ki sodelujejo v okviru različnih eh, pogodb eh, obzorja 2020. Kot smo že večkrat rekli, smo se zadnje čase začeli zavedati mm, da eh, na to eh, uporabniki gledajo različno. Na eni strani imamo države članice, po drugi strani pa uporabnike oziroma upravičence, to so mladi profesori in drugi, tudi eh, inštituti. Ti imajo dostop do različnih skladov v okviru obzorja 2020, pa garancija za mlade je tukaj, pobuda za mlade in tako naprej. In to nas je pripeljalo do tega, da uh, smo videli, da imamo v Evropi dva načina uh, dostopanja do uh, pogodb za zaposlovanje. Uh, po eni strani imamo tukaj možnost za spodbujanje odličnosti, naprimer gre za štipendije in pogodbe za strokovnjake, za učitelje in tako naprej. Po drugi strani pa imamo socialni sklad, ki tudi vsebuje eh, podporo za izobraževanje, za prvo zaposlitev, pogodbe in tako naprej. Eh, kako ljudje gledajo eh, na to, pa je drugo vprašanje. Socialni sklad pogosto ni bil vprašanje, Eh, dejaven, ni bil dovolj eh, močan in eh, mladi, ki ne študirajo, niti ne delajo, menijo, da ta sklad mogoče ni tako privlačen. Prav tako si to vprašanje postavljajo delodajalci. Kar pa se tiče obzorja 2020, imamo tudi velike razlike v zneskih. Štipendije v okviru obzorja 2020 eh, tudi niso zelo velike. Torej, percepcija uh, vseh teh različnih eh, načinov je zelo drugačna. Uh, naprimer, ko gre za odličnost, uh, mladi na to uh, gledajo kot na uh, zelo dobro priložnost, za odlično zaposlitev in tako naprej. Eh, pri socialnem skladu pa je to drugače. Včasih na to gledajo celo na podporo, ki jih sili, da vstopijo v določene sektorje, v katerih ne želijo delati. Mi smo prosili tudi za komparativno študijo v zvezi s tem in zanima me, ali eh, sta s kolegom moj, da sem kdaj razmišljala o možnosti, da bi se te dobre prakse povezale, tako da bi eh, vsta denar, ki ga porabljamo za pomoč in podporo, da bi eh, zagotovili to, da na mladi na vse to gledajo kot na neko možnost za odličnost, ne pa da obstajajo razlike v percepciji in pa tudi v učinkovitosti. Uh, obeh. Pa še en element, ki je pomemben za prihodnost. Za nas je ta element zelo pozitiven, sicer gre za socialni steber, ki so ga začeli izvajati vse tri institucije. Ta steber daje dobre obete za eh, prihodnost, daje upanje za prihodnost. ampak moramo še zagotoviti, da bo ta stebr postal bolj uh, viden in uh, bolj uh, pomemben in privlačen za uporabnike. Kaj vi menite o tem, kako naj bi pobudo za mlade, um, socialni stebr in tudi druge projekte, ki so mogoče manjši, ampak ravno tako pomembni, kako naj bi jih izvajali na ta način, da bodo dali nove možnosti za prihodnost? um, kakšne spremembe bi vi uvedli pri teh uh, projektih, če bi jih uvedli. Hvala. Sama sem poročevalka v senci v imenu skupine Alde, tako da bom postavila nekaj zelo kratkih vprašanj. Gospa komisarka, omejila se bom predvsem na proračunski nadzor. Eh, sicer bi lahko z vami ure in ure govorila o eh, različnih pobudah za zaposlovanje mladih, o um, direktivi o napotitvi delavcev uh, in drugih zadevah. Strinjam se z gospodom Celerjem, ko gre za kompleksne upravne strukture. To bi tudi sama poudarila. Mislim, da je eh, ta kompleksnost res velika in eh, da predstavlja breme za upravičence in uporabnike. Potem, kar se tiče poenostavitve Zelo me veselijo rezultati, ki smo jih dosegli s tem, prav tako s poenostavljeno možnostjo eh, plačil in stroškov. Če eh, te poenostavljene možnosti za plačila zmanjšujejo eh, obremenitev uporabnikov in tudi stopno napake, me zanima, zakaj obstaja posebna potreba potem, da se to dodatno promovira, zakaj treba države članice siliti v to, če pa vedo, da um, ta zadeva prinaša koristi. Uh, vas in pa sodišče bi vprašala, zakaj države članice oklevajo pri uporabi te uh, učinkovite uh, oziroma poenostavljene možnosti za plačila. Uh, kje so razlogi, zakaj treba države članice siliti, da uporabljajo to novo možnost? Uh, Moje zadnje vprašanje pa zadeva državno pomoč. Števile države mi vse čas pravijo, da so um, pravila državne pomoči zelo zapletena, to je velik problem za nje. Uh, vsaka država članica tudi uporablja drugačno definicijo državne pomoči. No, včasih pride tudi do uh, kršitve pravila oziroma konkurenčnosti, uh, predvsem je to problematično na socialnem področju. Uh, in za lokalne in regionalne organe je to velik problem. Uh, oni se zanašajo na uh, nepovratna sredstva za zagotavljanje uh, teh storitev. Treba jih je zagotoviti za vse, predvsem za tiste, ki jih najbolj potrebujejo. Zanima me, ali obstajajo kakšni načrti, da se poenostavijo pravila državne pomoči. Toliko z moje strani. Skušala sem se res osredotočiti samo na vprašanja, eh, ki zadevajo proračunski nadzor. Zdaj pa kolega Pirinski. Hvala, tudi sam bom kar se da kratek. Eh, rad bi počakal na to, da gospod Servos eh, neha govoriti z gospod Tyson. Hvala, gospa komisarka, da ste tukaj. Hvala za vaše dragocene prispevke k tej razpravi. Tri vprašanja imam. Veliko stvari je že bilo povedanih. Absorpcijska stopna ESF je bila konec oktobra 2017 5,1 odstotna. V odgovoru ste navedli tri razloge. Eden je povezan s pravilom N plus 3. Eh, potem eh, z obdobjem izvajanja. 17. vprašanje pa zadeva pogojevanje ex ante. Rekli ste, da boste morali to še dodatno proučiti. In še en razlog ste v svojem pisnem odgovoru navedli, namreč, da so države članice zelo previdne zaradi uvajanja eh, letnih računov in pa neto finančnih korekcij kakšen je vaš eh, odziv na to oziroma vaša ocena eh, teh elementov, mm, kako se vse skupaj izvaja, kar pa se tiče absorpcijske stopne za Evropski socialni eh, sklad. Me pa tukaj zanimata še dve stvari. Upravni organi so ena od teh zadev. Ali mislite, da eh, določeni organi, tisti, ki so eh, bili določeni za to, ali bodo ponovno avtorizirani tudi za naslednje finančno obdobje, ali bi mogoče to stvari olajšalo, če bi ponovno izbrali iste organe. Zanima me tudi, eh, kakšna so vaša mnenja o izkušnjah v posameznih državah članicah. Rekli ste, da je v nekaterih prišlo do interakcije med državami članicami in eh, drugimi organi, tudi sindikati, v primerjavi z drugimi državami, kjer pa take interakcije ni bilo. Ali obstaja tudi razlika pri uspehu absorpcije glede na eh, to razliko v sodelovanju? Potem še eno vprašanje v zvezi z evropskim semestrom. Mm, to je povezano z vašim odgovorom na vprašanje dve s tem so povezana tudi pričakovanja. E, namreč, da bi odbor prejel e, tudi priporočila e, po državah, kar se tiče zaposlovanja in sociale. Vi ste rekli, da gre za, za priporočila, ki jih pripravi celoten kolegi in da različne službe pri tem sodelujejo. Mi pa se zavedamo, da s tem novim stebrom socialnih pravic eh, eh, in z novimi pričakovanji, ki jih je ta stebr eh, prinesel, lahko pride do načina, da bi se socialni vidiki teh priporočil še dodatno osvetlili. To je treba, temu je treba dati ustrezno pozornost. Kar pa se tiče emu, torej gospodarske in monetarne unije, o čemer govorite v sedmem odgovoru in tukaj imamo stebr socialnih pravic kot glavni dejavnik, ki bo tudi naprej oblikoval eh, ekonomske in eh, monetarne politike v povezavi s socialnimi politikami. Tukaj ste 22. novembra podali priporočilo, ki zadeva samo evroobmočje. Eh, to priporočilo je povezano s fiskalno uh, unijo in monetarno unijo in pa uh, z odgovornim upravljanjem. Vi tudi pravite, da bi nova arhitektura morala oblikovati uh, spodbudo za reforme in zagotoviti, da EMU uh, dosega ključne cilje, torej socialno, uh, gospodarsko in teritorijalno kohezijo. Zdaj se stebr pričenja izvajati in moje vprašanje, vprašanje je naslednje, ali to ne vodi pravzaprav v večjo, večje razlike med državami članicami evroobmočja. Države imajo seveda različne okoliščine, ampak tukaj se ustvarjajo tudi razlike med eh, državami Evropske unije in evroobmočja. Eh, Evropski stebr socialnih pravic pa velja za vse. Hvala. You, uh, Hvala, gospod Pirinski. Gospa komisarka, upam, da ste imeli čas uh, si zapisati vsa ta vprašanja. Upam, da boste tudi odgovorili na vsa. One, ask, uh, Please, just, just yeah. Eno vprašanje mi je ušlo, ampak sem vprašala um, tukaj kolege ob sebi disait dans notre question 2. Mm -hmm. it's, it's Uh, may I maybe ask first the court of auditors Mogoče lahko najprej odgovori računsko sodišče, če rabite še nekaj minut. Lahko da. V redu. Izvolite. Ajala. Eh, gospa Ajala. Bom govorila po nizozemsko. Obzorje 2020. To, kar ste vi povedali, je odlična analiza. Ko ljudje eh, delajo nekaj v skupini, se počutijo kot eh, prvaki, zato ker so bili izbrani v to skupino. Um, in to spodbuja odličnost. Upam, da bodo ljudje še naprej uh, te sklade uporabljali za to, uh, da bodo napredovali v izobraževanju. Kar pa se tiče sklada ESF ali pa drugih skladov, pa je res, da morda ti skladi niso tako privlačni. Sama bi rekla, da je treba najprej zagotoviti spoštovanje do ljudi in eh, to eh, potem skoraj zagotovo vodi v dobra delovna mesta. Eh, kar se tiče ESF, moramo še počakati da uh, bomo dobili oceno tega, kakšna delovna mesta so bila ustvarjena, kakšna je njihova kakovost in tako naprej. Pri obzorju 2020 pa gre predvsem za odličnost pri raziskavah. Eh, tukaj uh, govorimo res o uh, najboljših strokovnjakih, krem dela krem. Uh, torej, obzorje 2020 zagotavlja pomoč takšnim ljudem, sklad ESF eh, pa se osredotoča predvsem na ljudi, ki eh, bodi si v šoli, niso bili uspešni ali pa so kako drugače potisneni na rob. Torej, to so ljudje, ki potrebujo spodbudo, da se bodo spet vrnili v službo, na delovno mesto in da bodo aktivni. Cilj je drugačen pri teh dveh skladih. Eh, in zato je tudi način uporabe drugačen. Mi pa Eh, želimo zagotoviti, da bodo vsi, ki uporabljajo Evropski socialni sklad in druge socialne sklade, eh, katerekoli Evropske sklade, da bodo deležni spoštovanja. Eh, rada bi vas upozorila na to, kar se je zgodilo prejšnji teden. Imeli smo teden poklicnega usposabljanja in izobraževanja. Eh, prejšnji teden je bilo to, sama sem se tudi udeležila in številni ljudje so eh, povedali, kako so jim ti skladi pomagali. Nekateri so dobili nove možnosti. Prej so imeli določene kvalifikacije, zdaj so si pridobili nove in eh, to jim je dalo nov zagon. Prav tako eh, se je ukrepila eh, regija, kjer ti ljudje živijo. Ljudem je treba zagotoviti večje spoštovanje. Moramo zagotoviti to, da bo usposabljanje vedno kakovostno in da bo tudi pomembno to usposabljanje za ljudi in za regije. Imeli bomo tudi skupno konferenco v Lizboni jutri. Pravzaprav se eh, ta konferenca eh, začenja že danes, ampak jaz bom tja odpotovala jutri zaradi današnjega zasedanja. Eh, tam bo prisoten tudi kolega Mojdaš, ki je odgovoren za obzorje 2020. Imela bova skupno predstavitev o obzorju 2020 in uh, ideja je, da imamo izmenjavo mnen uh, usmerjeno v prihodnost uh, jutri bom z, vašim, z vašimi kolegi uh, govorila o tem. Gospod Pirinski, vi pa ste spraševali o nizkih absorpcijskih stopnjah in o razlogih za to. O N plus 3 sem že govorila, uh, prav tako o pogojevanju. Tveganje. Uh, finančnih korekcij na letnih računih je eden od razlogov. Gre pa zato, da ljudje eh, želijo biti povsem gotovi, ko vložijo neko prošno za plačilo. Eh, prihaja tudi do zamud eh, in zato se pojavi tveganje. Tveganje, da bodo ljudje deležni teh korekcij. Če država članica pri Eh, zaprosilih ni ugotovila napake, se to lahko pojavi kasneje in to je eden od razlogov za zamude. Mislim, da je tu koristi več kot stroškov, nekaj je res zamud za države članice, ampak eh, še vedno smo prepričani, da je revizija v državah članicah zaradi tega boljša. Imeli smo eh, dolgo časa samo eno revizijo, zdaj pa uh, se to kombinira. Um, ne želimo pa preveč denarja porabiti uh, za uh, večkratne revizije istih stvari. Neto korekcije so zato pomembne in na ta način postanejo potem uh, dokumenti tudi bolj zanesljivi. potem boljši rezultati, kar se tiče eh, absorpcije, eh, so gotovo zagotovljeni, kadar je eh, interakcija med akteri boljša. Skoraj gotovo je res, da je temu tako. V državah, kjer obstaja dober socialni dialog, kjer socialni akteri in partneri sodelujejo z vlado, so gotovo tudi rezultati na socialnem področju boljši. In mislim, da se lahko na ta način optimizira uporaba sredstev. Ne morem pa vam dati nobenih številk v zvezi s tem. Lahko vam jih pošljem, morda, če bi jih želeli. Potem semester in uh, stebri, priporočila v okviru semestra. Ta priporočila Eh, izhajajo iz sestankov s številnimi generalnimi direktorati in v naši eh, službi se mi vsekakor zauzemamo za socialne pravice. Predsednik eh, komisije Juncker me je na začetku mandata prosil, naj semester dobi večjo socialno razsežnost, naj socialno področje postane bolj prepoznavno. In to lahko vidite tudi uh, v letnem pregledu rasti eh, in pa v priporočilih po državah članicah. Socialna razsežnost je v okviru eh, teh letih zdaj večja. Upoštevali smo tudi eh, vse potrebne kazalnike na začetku obdobja novega semestra. Mislim, da boste rezultate hitro videli. Eh, videlo se bo, kaj prihaja z našega generalnega direktorata, kaj prihaja strani ekonomistov, kaj prihaja strani gospoda Moskovisija ali pa gospoda Dombrovskisa. Eh, mi povezujemo eh, naše predloge. Ne želimo um, drug, drugega preglasiti, ampak želimo te zadeve uskladiti komisija bo 6. decembra predstavila svežen eh, glede ekonomske in monetarne unije. Eh, kakšni bodo točno predlogi, vam ne morem zdaj povedati, ker še delamo na tem. Mislimo pa, da v okviru evroobmočja, kjer imamo enotno valuto, eh, to pomeni, da imamo orodja, s katerimi lahko obravnavamo situacijo imamo enotno monetarno politiko in delati moramo eh, še celo bolj kot države članice, da ohranimo kohezijo. To je nujno potrebno. Ko so bili ti stebri oblikovani, je bilo težko eh, eh izpolnjevati vse kriterije evrobmočja. Še težje jih izpolnjujejo vse države članice. Eh, ampak eh, socialna politika bo podprta v vseh državah članicah. Prav tako kohezijska politika. In eh, vsi razen Danske bodo eh, tudi postali člani evroobmočja. Oziroma k temu težijo. Potem potrebujemo tudi blažilce za asimetrične šoke. Državam članicam moramo uh, Eh, pomagati oziroma razložiti še, v kakšni obliki bo to potekalo in kako bo financirano. Eh, mislim, da v okviru semestra bo eh, to rešeno. Obstajajo pa med državami članicami razlike, kot veste. Pri nekaterih lahko uporabiš finančne sankcije, pri drugih ne razlike so, ampak eh, cilj pa je, da med vsemi državami članicami, torej vsemi 28, zagotovimo več kohezije. Je bilo še kaj vprašanj? Ja. Ja, eh, mogoče komisarka, ja, mogoče bi še na skratko spregovorila o državni pomoči. Seveda, kot ste dejali, so postopki izjemno zapleteni in mogoče bi morali uporabljati pravilo de minimis, eh, tako eh, da bi ugotovili, ali eh, lahko morda naredimo izjeme pri določenih primerjih, kajti kot je bilo rečeno, so postopki izjemno dolgi, izjemno zapleteni in mogoče bi lahko lahko potem pravila poenostavili. Eh, in tudi pravilo enostavnih stroškov ni preprosto za države članice, kajti države članice eh, tega pravila ne poznajo. In eh, če določenega pravila ne poznaš, tudi ne moreš izkoristiti njegovih prednosti in zaradi tega je potrebno razmisliti, ali ne bi bilo lažje uporabiti eh, sredstva pri eh, projektih, eh, kjer lahko zlahka dokažeš stroške. Hvala lepa, komisarka, hvala lepa, da ste odgovorili na naše vprašanje. Veliko vprašanje je bilo zastavljenih, torej lahko odgovorite tudi v eh, pisni obliki vaših odgovorov, bomo vsekakor veseli. Sedaj pa dajem besedo še gospe Ivanovi, kajti tudi vam je bilo zastavljeno vprašanje torej gre za vprašanje za računsko sodišče, potem pa dobi besedo še gospod Celer. Hvala lepa, gospa eh, predsedojoča. Rada bi se zahvalila poročevalcu in pa vsem poslancem za zelo zanimiva vprašanja. Naj eh, podam nekaj komentarjev eh, glede vprašanj poročevalca. Nekaj zelo zanimivih vprašanj je bilo zastavljenih, torej nižje stopnje napak in pa boljši rezultati če tudi eh, se eh, je stopnja zaposlenosti izboljšala, eh, je seveda to povezano tudi s splošnim izboljšanjem makroekonomske situacije. To kažejo tudi zaključki konference o zaposlovanju mladih, ki je potekala letos v tem parlamentu v začetku leta. Torej potrebujemo celovit pristop k zaposlovanju mladih, kot je bilo takrat rečeno. Potem ste omenili tudi eh, nove izzive za socialno politiko in eh, rada bi izkoristila to priložnost in vam eh, povedala, da si bomo v letošnjem letu prizadevali tudi na področju integracije priseljencev. Upam, da vam bo to koristilo v vaši razpravi. Potem pa eh, ključna pobuda za zaposlovanje mladih. Eh, vemo, da je to eh, zelo pomembno za vas. Eh, imamo nekaj številk, ki seveda niso eh, zelo opogumljajoče. Eh, 28 odstotkov eh, mladih ostaja eh, del te pobude še šest mesecev potem, ko so se vanje vključili. Eh, zagotavljanje trajnosti seveda eh, zahteva nekaj časa in seveda bo rezultati eh, drugačni eh, v prihodnosti. Potem pa vprašanje 25. Eh, rada bi eh, pokomentirala tudi eh, ta odgovor kot. Eh, sodišče smo ugotovili, da eh, nimate jasne strategije z jasnimi meniki in pa cilji, eh, ni eh, tudi nezadostnega nadzora nad eh, sredstvi, ki so na voljo. Eh, vi, eh, komisarka, ste omenili tudi, eh, da je bila napačna analiza eh, veščin, ki so potrebne. Eh, na trgu, nobena izmed držav članic, ki smo jo obiskali, ni eh, izvedla ustrezne analize, razen eh, Irske, kar je ključnega pomena za zagotovitev trajnosti. Ampak eh, kljub vsemu temu bi vas rada opomnila, da gre tukaj za mehko pravo. Imamo priporočilo sveta in Evropska komisija lahko le pozove države članice, eh, da sodelujejo, eh, vendar pa je od njih samih odvisno, ali bodo strategijo tudi uresničile. Potem pa poenostavljeni stroški, strinjam se z analizo Evropske komisije. Eh, od 135 transakcij, ki smo jih pregledali v lanskem letu, in nismo eh, v vseh teh eh, transakcijah našli nobenih eh, večjih kvantitativnih napak. Tukaj so tudi druga poročila z področja kmetijstva recimo in upam, da bomo na ta način lahko zagotovili bolj podroben odgovor na vprašanje, ki je bilo zastavljeno. Strinjam pa se s komisijo, seveda. Eh, vse skupaj zahteva nekaj časa in upam, da se bo z časom eh, vse skupaj eh, seveda izboljšalo in v prihodnem letu mislim, da bomo lahko zagotovili več podrobnosti. Mislim, da je to vse, kar sem želela povedati. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa Ivanova. Sedaj pa gospod Celer v zaključek. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Hvala lepa, gospa Ivanova, goba, gospa Tyson. Eh, kar zadeva proračunsko arhitekturo, me morda niste razumeli povsem. V tem trenutku imamo veliko eh, finančnih verov na ravni Evropske unije, eh, recimo pomoč za države, ki so v težavah, potem imamo program nakupa sredstev Evropske centralne banke, imamo finančna sredstva Evropske investicijske banke, imamo Evropski investicijski sklad, imamo Evropski sklad za strateška vlaganja, tako imenovani Junkerjev načrt. In eh, poleg tega imamo eh, tudi eh, strukturne eh, sklade, eh, potem Evropski socialni sklad in eh, vse skupaj. Eh, je eh, potem povezano tudi s skrbniškimi skladi, kamor odtekajo sredstva, zaradi tega nadzor zagotovo ni lahek. Poleg tega pa se zastavlja tudi vprašanje, kakšno vlogo igrajo strukturni skladi, ki se financirajo neposredno iz evropskega proračuna. Obstajajo eh, namreč eh, tudi eh, drugi veri. Pred nekaj leti je bilo ročeno, da je to instrument Evropske unije za zagotavljanje rasti in razvoja. Torej, strukturni skladi naj eh, bi bili ta instrument. Eh, Evropska komisija komaj da še umenja strukturne sklade. Poleg tega pa zelo dobro vem, kako zelo pomembni so strukturni skladi. Konec 90-ih let je bila stopnja eh, zaposlenosti povsem drugačna kot eh, danes. Še prav posebej v mestu, iz katerega prihajam, v Berlinu, eh, brezposlenost med mladimi eh, je bila 25 odstotna, brezposlenost na splošno pa 20 odstotna. In eh, to smo lahko rešili le, ker smo imeli. Evropska strukturna sredstva. Potrebujemo pa tudi sodelovanje številnih inštitucij. Če tega sodelovanja ni, eh, potem eh, se lahko zgodi, eh, da nek. Da, da mladi dobijo delovno mesto za štiri mesece, potem pa so ponovno brezposelnosti. Torej na tem področju moramo ponovno delati. No, pretekli vikend smo imeli usklajevanje glede proračuna. V letu 2018 smo želeli okrepiti sredstva za eh, pobudo za zaposlovanje mladih. Ravno španski in pa portugalski veleposlanik naj bi trdila, da eh, teh sredstev ni potrebno povečati, ker jih je tako težko pridobiti. In uh, to se to kaže tudi, da bo potrebno na tem področju še kaj storiti, tako da bodo sredstva lahko tudi učinkovito uporabljena, kajti eh, sredstva oziroma finančna sredstva sama po sebi ne zadostujejo. In poleg tega ne vem, eh, ali ste na to že odgovorili, ampak 200 milijonov Eh, sredstev, ki naj bi jih bilo prevrnjenih iz Španije iz Italije in Italije iz obdobja 2000 do 2006. Zakaj je tako dolgo trajalo, da eh, so bila ta sredstva povrnjena? Mislim, da nisem slišal vašega odgovora. Še enkrat najlepša hvala eh, za vaše odgovore in veliko uspeha na področju socialne politike. Hvala lepa. Gospod Celer, gospa komisarka, ali bi se radi odzvali na to zadnjo vprašanje, na katerega niste odgovorili? Hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala lepa, eh, poročevalec. Eh, torej, zakaj je vse skupaj tako dolgo trajalo v primeru Italije? Eh, zato skrbi sodišče in zaradi tega je tudi tako dolgo trajalo, da je bil postopek eh, zaključen. Tukaj ne gre za delo Evropskega sodišča. Prihodnja sredstva eh, nasplošno, tudi pri naslednjem večletnem finančnem okviru je potrebno predvideti do, dovolj sredstev za socialno politiko. To, kar trdijo eh, veleposlaniki ali pa ne, Eh, ni tako pomembno. Gre tudi za to, da je proračun izraz politične vizije. Torej, politiki pravijo, da želijo socialne pravice, potrebno pa je potrebno poskrbeti tudi za to, da eh, te cilje tudi eh, uresničimo in zato potrebujemo nove reforme, ne pa nove politične ukrepe. In zato uh, potrebujemo tudi veliko reform v državah članicah. Eh, državam članicam moramo pomagati in to lahko storimo le, če bomo imeli dovolj sredstev uh, tudi v Evropskem socialnem skladu. Potem pa je tukaj uh, še. Uh, Pomembno vprašanje verodostojnosti, namreč zagotoviti moramo, da nam bodo državljani verjeli, poleg tega pa je potrebno zagotoviti priložnosti za državljane. Vse skupaj mora biti uravnoteženo. Le e, nadomestilo za brezpaselnost ne bo eh, zadostovalo. Zaradi tega e, potrebujemo tudi usredne, ustrezne reforme in za te reforme moramo poskrbeti z evropskimi sredstvi. Mislim, da potrebujemo uh, dodatne strukturne reforme in uh, mislim, uh, da je potrebno zagotoviti prožno uporabo sredstev. Le tako bomo lahko tudi dejansko kaj dosegli in ljudem bomo dokazali, da gre Evropi pravzaprav za državljane in da jih ne bomo pustili na cedilu. Lahko vam pokažem še tole, gospa predsedujoča. To so pripravile tri inštitucije. Gre za zelo pomemben dokument, ki je bil potrjen tudi v eh, tem parlamentu, sedaj je na voljo v tej knjižici. In eh, ta majhna knjižnica je vi, enake velikosti kot potni list, torej jo je zagotovo lahko prenašati in na tem področju, oziroma nositi seboj, na tem področju bomo delali tudi v prihodnosti. Hvala lepa. Um, I, I to, I... Gospa Ajala Zender, mislim, eh, da me je komisarka napačno razumela. Mi si prizadevamo na področju proračuna, ki temelji na odličnosti, zato eh, seveda upoštevamo tako cilje, kakor tudi učinke proračuna. To sem želela le pojasniti, kajti imela sem občutek, da ste mislili, da mm, so moje vprašanja presegala okvir tega odbora. Se upravičujem. Ne, ne, ne, ne, samo eh, šalila sem se, mogoče je to češki humor. Eh, rekla sem eh, le, da bi se morali držati eh, proračunskega nadzora tukaj v odboru, kajti sicer bo ta razprava trajala večno. Rada bi se zahvalila komisarki in pa gospe Ivanovi. Na začetku sem bila razmeroma zaskrbljena, kajti v ponedeljek popovdne je običajno težko voditi razpravo, kajti poslanci šele prihajajo, ampak razprava je bila zelo dobra, zelo filozofska. In najlepša hvala, mislim, da smo dobro upravili svoje delo. Sedaj pa predajam besedo naši predsedojoči gospi Gresle. Ja, ja, bomo tudi kar takoj nadaljevali in smo pri četrti točki. Gre za poročilo o naši misiji, o našem obisku na Polskem in sicer aprila letos. Bili smo, oziroma ekipo smo sestavljali žal le štirje poslanci. Von, er kolega Von, ki sedi ob meni, eh, kolega Celer, kolega Črnecki je bil deloma prisoten, eh, potem eh, kolegica Pitera in pa jaz. In eh, ta obisk je bil zelo zanimiv, pa tudi zelo pomemben. Ogledali smo se projekte, ki se financirajo iz strukturnega sklada in poročilo lahko najdete tukaj v uh, vaših dosjejih. Gre za uh, zelo uh, obsežen obisk in uh, na kratko bi rada podala tudi poročilo. Začeli smo v, eh, v Vroclavu in sicer na letališču. Eh, letališče je bilo financirano z evropskimi eh, sredstvi in potem smo obiskali tehnološki center in Na koncu smo si ogledali sistem zapornic, Eh, kajti Vroclav eh, eh, leži ob reki in ta reka je mesto že večkrat hudo poplavila. In videli smo torej, kaj je Evropska unija dosegla z milijoni in milijoni evrov. Potem naslednji dan eh, smo eh, si ogledali avtocesto, ki je bila izgrajena z evropskimi sredstvi in potem eh, smo eh, šli v pastoralno središče, ki je ravno tako bilo financirano z evropskimi sredstvi. Potem smo si ogledali eh, inteligentni prometni sistem oziroma sistem prom inteligentne prometne signalizacije in Potem smo si ogledali tudi laboratorij, eh, ki eh, ga je financirala Evropska unija. In na zadnje smo si ogledali še električno podjetje. In ta projekt eh, je bil sofinanciran z strani Polske. Potem popovdne smo se še zmeraj pogovarjali o projektu avtocest in če si ogledate ta dosje uh, in uh, eh, sekretarjato bi se rada zahvalila za uh, organizacijo uh, tega obiska in pa za ta dosje. Če si ogledate na stran, stran 22, potem lahko vidite, kaj Evropska unija počne na polskem polske avtoceste. Eh, kar 85 odstotkov sredstev je zagotovila Evropska unija za polske avtoceste. Če pa primerjamo uh, situacijo z Francijo in uh, Nemčijo, lahko vidimo, kako gost je promet na polskem. Uh, velike investicije potekajo na polskem z razmeroma nizkimi sredstvi. 16 e, tisoč e, avtomobilov na dan, e, to je zelo malo v primerjavi z nekaterimi drugimi državami. In zato si zastavljam vprašanje, ali je izbira projektov zmeraj ustrezna, ali je dobro izvajati eh, ta ulaganja, eh, pa ne gre tukaj za avtoceste, za eh, hidroelektrarne ali pa za karkšenkoli drugi projekt. Ali je smiselno, da javne projekte financiramo na ta način, da se uporabniki, eh, da uporabniki pri teh eh, vlaganjih sploh ne sodelujejo. Kaj ti eh, bolje je uporabnike tudi vključiti, kaj ti, kar je brezplačno, ljudje tudi ne znajo ceniti. Poljska je dobro upravila svoje delo. Videli smo, da Poljska eh, razpolaga za veliko evropskimi sredstvi, kajti je največja prijemnica strukturnih skladov. Pri tem je prihitela Španijo in videli smo, da so vlagana izjemno raznolika in da so že obrodila tudi prve sadove. Poljska je na poti k modernemu industrijskemu gospodarstvu eh, in eh, poljska vlada ima ideje, eh, kaj storiti z sredstvi, torej regije še zmeraj potrebujejo dodatna sredstva in videli smo, da je vlagan veliko, videli smo, da se na polskem zadeve premikajo in videli smo tudi, da eh, Poljska s tem postaje modernejša, da ima moderno infrastrukturo in tako naprej. Ne razumem, zakaj eh, je Poljska eh, tako zelo usmerjena zopr Evropsko unijo, zakaj so tako zadržani, če pa lahko vidimo, da z uh, sredstvi davkoplačevalcev iz drugih držav članic, kajti denar vendarle ne pade z neba, uh, zagotavljajo ga davkoplačevalci iz Francije, Nemčije, Italije in tako naprej. In da z temi uh, sredstvi potekajo množična vlaganja na polskem. Želela bi si, da bi ta prispevek Evropske unije k modernizaciji eh, bil tudi do dobra eh, predstavljen eh, polskim državljanom. Potem smo se srečali s predstavniki računskega sodišča, obiskali smo polski parlament, tako kot vedno, in dejali smo, da prosimo za to, da bi Polska sodelovala v projektu Evropskega državnega tožilca. Eh, namreč eh, nobenih sredstev več za države, ki ne sodelujejo pri tem projektu, to je eh, dobra pobuda. Prvič sem bila na Polskem, odkar je Polska pristopila k Evropski uniji. Dobro je bilo, da smo Polsko obiskali in dobro bi bilo, če bi lahko kmalo ponovno obiskali, kajti mislim, da je zares pomembno, da se vedno znova. Uh, ukvarjamo z eh, določenimi vprašanji in to, eh, ta obisk je bil zelo zanimiv, kajti eh, vozili smo se po celotni državi in kolega Celer in Von sta tudi tukaj in morda bi rada oba kolega še dodala kakšen stavek ali dva. Jaz bi to vsekakor pozdravila. Kolega Von. Yeah, yeah, thanks, Chair. You, you gave a good summary of the. Yeah. Ja, gospa predsedujoča, dobro ste povzeli ta obisk. Mislim, da eh, je potekal aprila letos, torej že kar nekaj časa minilo. No, moram povedati, da smo pogosto zelo zgodaj začeli in zelo pozno zaključili, eh, tega se spomnim. Eh, obiskali smo veliko infrastrukturnih projektov. Mislim, da smo si ogledali vse različne vrste infrastrukture, ki obstajajo, eh, letališča, ceste, železnico. Uh, obiskali smo uh, hidroelektrarno in tako naprej. Torej, nasplošno mislim, da lahko rečem, da je bila večina projektov dobrih in nismo videli nobenih večjih eh, napak, nisem bil eh, preveč zaskrbljen. Eh, edini problem se je pojavil v katedrali v Vroclavu. Mislim, da so tam obstajale določene težave kar nekaj milijonov funtov je bilo uporabljenih za to katedralo, spostavljeno pa so eh, bila le tri delovna uh, mesta in uh, le uh, 500 dodatnih obiskovalcev na leto. No, to je vprašanje. Uh, o katerem bomo morali razpravljati, ne vem, ali bi morali financirati kulturne projekte oziroma ali ne bi morali zagotoviti boljšo utemeljito za financiranje tovrstnih projektov. To si bo vsekakor potrebno ogledati, ko bomo razmišljali o financiranju po letu 2020. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Eh, žal nisem sodel, mogel sodelovati pri eh, tej eh, delegaciji, ampak kot šlezjec se čutim zelo povezan z svojo domovino in zaradi tega spremljam razvoj. In sicer zelo podrobno in pogosto uh, sem sodeloval uh, v različnih delegacijah, zaradi tega bi uh, rad posvaril pred tem, uh, da bi uh, trenutno uh, ozračje um, razširili na celotno uh, državo, kajti, če si ogledamo primer Vroclava, potem lahko vidimo, da je župan Vroclava eh, izjemno proevropsko usmerjen, eh, podpirajo eh, Evropsko unijo in Vroclav je lansko leto bil tudi kulturna prestojnica Evrope. in ko, je, eh, ko so vse, skoraj da vse države imele negativno rast v eh, preteklem letu, je eh, Poljska zabeležila rast in to je bilo zagotovo povezano tudi z evropskimi strukturnimi sredstvi, kar zadeva prometno infrastrukturo. Se strinjam z kritiko naše predsednice Zagotovo je bila eh, ta infrastruktura izgrajena eh, zaradi nogometnega prvenstva, ampak ko se voziš po polski avtocesti, si razmeroma osamljen. To je mogoče vozniku na tej avtocesti všeč, ampak eh, vendar le eh, moramo biti nekoliko bolj pozorni. Eh, z evropskimi sredstvi so bila nakupljena tudi policijska vozila eh, z eh, merilci hitrosti. Eh, in sredstva za železnice so bile pravzaprav namenjene cestni infrastrukturi. Imamo čez evropska omrežja, ki bi naj povezala Polsko tudi z drugimi državami vendar pa je med Litvo in Polsko moral biti zaustavljen promet zaradi tega, ker eh, železniška proga ne dovoljuje niti železniškega prometa s hitrostjo 30 km na uro. In mislim, da bi morala Polska še kaj več eh, storiti eh, za to, da bi pri uporabi sredstev upoštevala tudi evropske načrte. E, mislim, da so pretekli vikend številni e, ljudje e, na ulicah e, v različnih mestih Polske pokazali, da e, Poljaki še zmeraj cenijo evropsko solidarnost. Hvala lepa. Kolegica Pitera. Dziękuję Pani Przewodnicząca. <clears throat> Ja jestem posłem z prowincji. Najlepša hvala, gospa eh, predsedujoča. Jaz eh, živim v Varšavi, vendar pa sem poslanka iz podeželja. Eh, in zelo pogosto potujem v majhna mesta in pa vasice, zelo pogosto potujem vsak vikend in zelo dobro vem, kako se uporabljajo evropska sredstva, kako se je eh, pozitivno eh, spremenila Polska zaradi teh eh, evropskih sredstev. Če je bila po nepotrebnem izgrajena kakšna cesta, potem je potrebno dati tudi, da so prometni zavaški na številnih cestah zelo pogosti regije se različno razvijajo. E, mogoče se bo do določene cestne povezave zelo intenzivno uporabljale šele 5 do 8 let, kajti na polskem je veliko eh, notranjih eh, preselitev, kajti Poljaki se selijo iz enega mesta v drugega kar pa zadeva uh, eh, euroskeptično uh, eh, razpoloženje, moram povedati, da so Poljaki še zmeraj eh, izjemno proevropsko usmerjeni. Vse negativne informacije o Evropski uniji vodijo k polski vladi. 80 odstotkov Poljakov pa je proevropsko usmerjenih, kot kažejo ankete, želijo ostati v Evropski uniji. Seveda živimo v težavnih časih, ampak Poljaki izjemno cenijo, da je Poljska v Evropski uniji, kajti zaradi tega je varnejša in ima tudi več sredstev za razvoj. Hvala lepa. Najlepša hvala. Lahko si predstavljamo, da je situacija vse prej kot enostavna. Situacija, kakršno jo imamo trenutno na Poljskem, Eh, situacije, kakršno imamo trenutno na Polskem, si ne želi nihče. In eh, to bo imelo tudi eh, seveda posledice za upravljanje evropskih sredstev. Sedaj pa gospod Nadl iz Generalne direkcije za regionalne zadeve. Lahko to predstavite še iz svojega vidika. Povejte nam, na katera področja se moramo sredotočiti. Izvolite. Euh, Najlepša hvala, gospa predsednica. Dovolite, me, dovolite mi, da se eh, odzovem na to kakovostno poročilo. Strinjamo se z večino sklepov. Če dovolite, se bom dotaknil nekaterih točk, ki ste jih izpostavili. Najprej, kar se tiče malo prometa na nekaterih cestah na 22. strani je govora o eh, prometu, ki je primerljiv eh, s tistim eh, v Franciji in Nemčiji. Metoda, ki jo uporabljamo v komisiji pri oceni projekta, ko gre za projekte v višini več kot 50 tisoč evrov, ki so torej v naši pristojnosti. Eh, oceni, eh, ocenimo vedno eh, tudi rentabilnost in pri tem ocenjujemo obseg prometa v kontekstu stroškov. Opravili smo to analizo, ki je bila pozitivna obseg prometa je upravičil naložbo. Pri nekaterih številkah pa eh, smo ugotovili, da so bile eh, ocene preuranjene previsoke glede na eh, dejanski eh, promet in to eh, se bo upoštevalo pri eh, naložbah v prihodnosti. Na to prispevek uporabnikov eh, k nekaterim naložbam kar ste eh, omenili. To je povezano eh, z trajnostjo eh, naložb, gre torej za amortizacijo uporabe sredstev, uporabe naložb za določene projekte. Pravila, ki veljajo za strukturne sklade, urejajo tudi porazdelitev pristojnosti, kar se tiče uporabe eh, davkoplačevskega eh, denarja eh, z evropske ravni in eh, sredstev, ki jih eh, lahko prispevajo uporabniki. Ne moremo pa seveda eh, v skladu z načelom subsidijarnosti eh, zahtevati od držav eh, članic, da izvajajo določeno politiko. Nekatere države članice eh, od uporabnikov od onesnaževalcev zahtevajo manj, druge več. V skladu z uredbo 2014-2020 so bila uvedena eh, nova eh, pravila, kar se tiče eh, načela onesnaževalec plača. Uporablja se tudi pogojevanje eksante, naprimer na področju vode. Zahtevamo tudi, da eh, tarife pokrijejo amortizacijo. Na drugih področjih, kjer uporabnik ni onesnaževalec, eh, naprimer kar se tiče uporabe eh, javne prometne infrastrukture ali pa kulturne infrastrukture, na teh področjih in to velja tudi za projekte, ki ste jih obiskali v Vroclavu. Pa je treba uh, zelo uh, previdno upoštevati uh, obseg prometa, izogniti uh, se uh, moramo previsokim tarifam, ki bi uh, povzročile padec obsega prometa. kot sem dejal, so se pravila v obdobju 2014-2020 okrepila za eh, to, da bi eh, povečali eh, prispevek uporabnikov oziroma onesnaževalcev nasploh. Želi kdo od kolegov prispevati? Izvolite. Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. Lepo zdrav, gospe in gospodje, sem Ilsa Vanderabile, sem eh, vodja revizijske enote v GD Regio in imam eh, tri komentarje, če dovolite. Dotaknili ste se vprašanja eh, preobsežnih pravil in vprašanja poenostavitev. V obdobju 2014-2020 smo obravnavali tudi tako imenovani gold plating in takrat, ko eh, odkrijemo težave, jih vključimo tudi v naša revizijska poročila. Do sedaj smo upravili šest misij eh, na polskem, eh, ciljno usperjenih misij, šlo je za preverjanje in za revizijo in v skladu z vašimi komentarji lahko potrdim, da so postopki dolgi in zapleteni in več boste lahko prebrali v naših poročilih. Včasih traje 9 mesecev ali pa celo eno leto, da se izberejo uh, projekti. Na to, kar se tiče upravičenosti DDV, vam lahko zagotovimo, da v zadnjih uh, fazah našega dela previdno analiziramo tudi uh, eh, DDV in uh, zahtevamo, da je ta uh, izključen iz izračuna oziroma uh, odštet. Sencar. Lahko zastavim še eno vprašanje. Imamo občutek, da Poljska zelo eh, dobro upravlja za sredstve, ki jih prijema z Evropske unije. Ali se s tem strinjate? Eh, Imamo dnevne stike s polskimi organi in lahko potrdim, da je eh, sodelovanje s temi organi dobro. V skladu z revizijskimi poročili in poročili Olafa eh, nimamo posebnih eh, pomislekov, kar se tiče morebitne goljufije oziroma zlorabe sredstev. Sodelovanje vedno poteka konstruktivno. Predlogi komisije, naprimer kar se tiče poenostavitev, ki predstavlja aktualno problematiko, eh, ponavadi privede do rezultatov. Tako da lahko potrdim eh, kakovostne odnose eh, s polskimi upravnimi organi. Naj še samo nekaj dodam. Z vidika revizije tesno sodelujemo z revizijskimi organi v državi in se redno srečujemo in se pogovarjamo o revizijskem delu. Trenutno eh, smo v fazi eh, preverjanja. Poljska je naredila veliko eh, napredka, kar se tiče izvajanja. To pomeni, da lahko revizijo začnemo izvajati v zgodnih eh, fazah in takrat, ko najdemo težave, jih lahko najdete v poročilih. Je pa delo revizijskega organa zanesljivo, mislim, da lahko uporabimo to besedo. Z vidika revizije torej vse poteka kot po maslu. Ja, Najlepša hvala. S tem smo zaključili za to točko dnevnega reda. Rada bi se vam zahvalila za to, da ste prišli. Rada bi dodala še, eh, da je zelo pomembno, da velike države članice obiščejo velike delegacije. In s tem sem pri naslednji točki. Eh, gre za Washington. Eh, Ta delegacija je štela sedem kolegov eh, in sicer po dolgem času nas je bilo toliko. Kolegica Šmit je bila tudi članica te delegacije in prosila bi jo, da dopolni moje poročilo. Cilj te, tega obiska, ki smo ga dolgo predstavljali, je bil, da si ogledamo ameriški sistem, eh, kaj ti eh, američani imajo zelo visoko stopnjo napak, 10 odstotkov in želeli smo videti, kako eh, opravljajo nadzor. To smo že obravnavali pri delavnici odbora za proračunski nadzor in takrat eh, smo videli, da eh, se sistema močno razlikujeta. Ehm, ponovno smo se ukvarjali z vprašanjem, kako je proračun zasnovan eh, in kakšne možnosti nadzora obstajajo, kako deluje eh, računsko sodišče in kako bi bilo mogoče vključiti mednarodne partnerje, kot recimo Evropsko unijo ali pa Svetovno banko. Eh, poleg tega smo pregledali poročilo o eh, misiji na Haitiju. Ugotovili smo, da so američani pripravljeni se zelo odkrito soočiti z problemi. Sodelovali smo tudi pri eni izmed sej eh, odbora za proračunski nadzor in nekaterih besed, ki so bile tam izrečene, raje ne bi ponovila, moram priznati. Moram reči, da bi lahko uh, mi še bolje delali, uh, kar zadeva konkretno vprašanje, konkretne odgovore in tako naprej. Američani moč, se močno upirajo na notranji nadzor in eh, ta nadzor opravljajo splošni inšpektori. Eh, in sicer iz Ministrstva za pravosodje eh, gre za več tisoče sodelavcev. In generalni inšpektor ima eh, policijska pooblastila, eh, podobno kot FBI, torej eh, lahko odloča tudi o aretacijah, izvaja pa tudi preiskave. Ima torej tudi pooblastila notranjega revizorja, tako kot pri nas recimo Olaf. Videli pa smo tudi, kako močno uh, je vse skupaj odvisno od politike v tem trenutnem političnem sistemu. Uh, torej, predsednik je tisti, ki v veliki meri odloča, ima ogromen vpliv na uh, nadzorni sistem in uh, lahko ta sistem zasnuje tudi tako, da uh, nadzor pravzaprav več sploh ni mogoč in to nam je bilo uh, tako jasno. Deloma smo se pogovarjali tudi z uh, osebami, ki imajo trenutno uh, ključne položaje. E, in to je bilo zelo zanimivo. Bili smo tudi pri e, direktorju za proračun, e, ki je proračun predstavil v senatu in pa v parlamentu. Ta proračun je bil sedaj popolnoma spremenjen. Torej, vse skupaj poteka na povsem neprofesionalen način, kajti, vsaj po mojem mnenju. Nekoliko skeptičen sem, če vse skupaj poteka tako, kot bi moralo potekati. Bilo, bil pa je to vsekakor zanimiv obisk. Eh, en dan smo posvetili tudi Evro, eh, Svetovni eh, banki, ogledali smo si sistem Svetovne banke in proučili smo tudi neodvisnost notranjega revizorja. Zelo zanimivo je bilo videti, kako Svetovna banka eh, poskuša delati na področju etike in eh, kakšne zaveze imajo za zaposlene. Tudi kar zadeva finančne interese, eh, zanimivo je, kako upravljajo svoje delo na tem področju in tukaj bi se lahko mi še izboljšali. Potem pa smo se ukvarjali za temo Haitija z. finančno podporo Haitijo in potem eh, z vprašanjem eh, varnosti. Mislim, da bi bilo dobro, če bi tukaj ponovno razpravljali o Haitiju, kajti premalo se je spremenilo in premalo je bilo eh, pozitivnih premikov. No, toliko torej z moje strani. Zagotovo je bilo zanimivo opozovati različne metode dela. In eh, naš sistem moramo še naprej eh, razvijati in eh, poskusati se, poskušati se moramo izboljšati na tistih področjih, kjer še zaostajamo, tako da bomo učinkoviteje opravljali svoj nadzor. Sedaj pa je kolega Celer prosil za besedo. Kolegica Šmit, ali želite še vi kaj dodati? Evo. Ker ste bili članice delegacije. Ja, tanke, klobi smo išli. Ja, najlepša hvala. Mislim, da je bilo vse že povedano. Zanimivo je, da. Um, seveda delo opravljamo zato, da bi se izboljšali in uh, uspeli smo si ogledati tudi uh, še neobstoječi proračun uh, in uh, videli smo, da proračun spreminjajo uh, glede na želje predsednika. Uh, tukaj boste sredstva zmanjšali, to je povsem nepomembno. Uh, tukaj boste sredstva povečali, povsem nepomembno je, kaj so rekli nadzorni organi, kar predsednik želi, to predsednik dobi. In eh, če je predsednik mnenja, da je potrebno sredstva za določeno področje eh, znižati, eh, potem lahko organizacije, različne organizacije počnejo, kar želijo, ampak. Spremeni se pravzaprav nič in nadzor nima nobenega smisla več. Kolega Perinski je bil tudi eh, del delegacije, žal mi je, eh, spregledala sem vas, kolega Perinski. Hvala. Vse je v redu. Mislim, da smo imeli celo vrsto zelo zanimivih eh, sestankov v Washingtonu, ki eh, so eh, predmet številnih razmislekov. Mislim, da smo se srečali s številnimi predstavniki z najviše ravni. Program sam je bil zelo dobro organiziran. Izpostavili ste razliko med našimi stopnjami napakami in uh, Eh, njihovim pragom eh, vsebinske napake, ki je desetodstoten. Eh, mislim, da je treba izpostaviti tudi to, kar piše v besedilu. Urad za splošne račune ne analizira stopen napak, ampak ima eno stran za vsako agencijo. Mislim, da um, analizirajo uh, njihove bilance na bolj uh, pragmatičen uh, način in če uh, tri leta zapored kršiš ta prak, potem se pripravi posebno poročilo. Nimajo postopka uh, izdaje razrešnice v ZDA, v uh, nadzornih uh, odborih izpostavljajo predvsem zaslišanja bili smo prisotni na enem od teh zaslišanj, pomembnem zaslišanju eh, na temo nezakonitih praks pri financiranju študija. Pri tem računajo na eh, odziv javnosti, eh, odločen odziv javnosti na ta zaslišanje. Mislim, da bi lahko Evropski parlament razmislil o tem, kako izboljšati to komunikacijo eh, z javnostjo. To je namreč eh, naša naloga, ozaveščanje in eh, izpostavljanje slabih ali pa nezakonitih praks. Še nekaj je treba izpostaviti. Ta sistem generalnih inšpektorjev v pravosodnem ministrstvu in pa tudi urada za splošne račune, ki ima 15-letni eh, mandat, eh, direktor ima takšen dolg mandat, kar pomeni, da so zaščiteni eh, pred kongresom, pred političnim eh, vplivom in tako lahko upravljajo svoje eh, delo, objektivno gledano. Imam še en komentar v zvezi z njihovim načinom dela in v zvezi eh, z zvezdnim eh, proračunom. Kot smo eh, slišali, se osredotočajo na eno četrtino diskrecijskih eh, sredstev, eh, na katere lahko vplivajo eh, z odločitvami. Zanimivo je, da kongres sprejme akt o proračunu, v katerem izpostavi, kaj si želijo v proračunu, na to pa stečejo pogajanja z izvršno vejo oblasti. In sestanek z Malvenjem je bil zelo zanimiv. Osredotočajo se namreč na uh, stopnjo rasti, ne pa toliko na primankljaj oziroma na dolg v primerjavi z BDP-em. In to je drugačen pristop kot pristop, ki ga imamo tukaj v evropskem uh, prostoru, kjer se osredotočamo predvsem na vrčevanje. Glede na rezultate se zdi, da je ameriški uh, pristop obrodil več sadov. Še eden od vidikov, ki eh, so bili izpostavljeni, je ta, da se eh, osredotočajo na eh, uspešnost, ne pa na skladnost, ko analizirajo proračun. Moven je dejal, da bodo verjetno začeli tudi davčno tekmovati z Evropo in tudi to je treba imeti v mislih. Das war in der Tat schon interessantes alles. Ja, to je bilo zelo zanimivo. Sedaj pa še kolega Celer. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Dokler uh, bo uh, dolar rezervna valuta, uh, američan, si američani ne rabijo delati skrbi in si lahko privoščijo primankljaj. Pa naj bo ta še tako velik, uh, nisem mogel sodelovati pri uh, tem obisku, kajti. Uh, Potekalo je več eh, zanimivih eh, obiskov v istem tednu in veda ne moreš sodelovati pri vseh. Eh, v Združenih državah so številne organizacije, ki jih financira v veliki meri tudi Evropska unija. Svetovna banka je eden izmed takšnih primerov. In, uh, z evropskimi eh, sredstvi eh, naj bi se eh, financirali tudi pomembni projekti in mi naj bi dobili ustrezne informacije, ampak pogosto so te informacije izjemno skromne. Eh, mogoče bi lahko dobili več informacij o sredstvih, eh, ki smo jih eh, mi zagotovili. In potem eh, Združeni narodi in pa njihove agencije, eh, če tudi. Eh, Evropska unija ni članica Združenih narodov, ampak eh, le države članice, kljub temu pa financiramo eh, različne agencije in zaradi tega mislim, da bi bila potrebna večja preglednost. Eh. In mogoče bi se morali Eh, osredotočiti tudi na to, eh, da stopimo z njimi v stik z namenom, da zagotovimo večjo učinkovitost. Eh, ja, to je bil tudi razlog za to, da smo odšli tja in mogoče bi lahko o odgovornosti še razpravljali v celotnem odboru. In še ena pripomba Haiti decembra bo uh, potekala mešana parlamentarna skupščina EU AKP na Haitijo. Torej, če imamo še kakršne koli informacije uh, v zvezi s tem, bi bil zelo hvaležen. Torej, eh, to, kar smo izvedeli pri Svetovnem monetarnem skladu, je, da so problemi povsem enaki, kot so bili pred leti, torej nič se ni spremenilo. Eh, sedaj pa Generalna direkcija za proračun. Um... Hvala, gospa predsednica. Upamo, da je bila to dobra priložnost, da se naučimo eh, več o dejavnostih Svetovne banke. Eh, imamo dobro sodelovanje v okviru okvirnega sporazuma o sodelovanju s Svetovno banko. poslanec Celer se je eh, dotaknil še ene točke. Če eh, si pogledamo platformo eh, donatorjev, se po našem mnenju tukaj zrcali izboljšanje preglednosti in številni ukrepi, s katerimi smo izboljšali sodelovanje s Svetovno banko. Ja, imeli smo zanimive sestanke cel dan eh, in obojnega dvoma ni, eh, da eh, je centralna banka pripravljena sodelovati z nami in kar zadeva projekte Evropske unije in, Evrop in pa centralne banke. Svetovne centralne banke, o tem se lahko zagotovo pogovarjamo, na to pa se je potrebno ustrezno pripraviti. Zatem smo na koncu te točke dnevnega reda. In eh, tudi na koncu javnega dela seje, torej prosim vse razen poslancev eh, in pa svetovalcev eh, političnih skupin, da zapustijo dvorano. Če je le mogoče, naj bodo pri tem čim bolj učinkoviti in pa tihi. In tudi sekretarjat našega odbora prosim, da preverijo, če so zares vsi, ki nima pravice biti tukaj, zapustili vrh.